na glasovanje. Imamo tri poročila Gualtierja. Najprej o Evropskem bančnem organu. Glasujmo, prosim. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali sedaj? So kakšne težave? To je tajno glasovanje. Zato vidite modro luč. Pred seboj sedaj je konec glasovanja. In to je sprejeto. Gremo na drugo poročilo Gualterija. Ponovno bomo glasovali tajno. Glasujmo, prosim. Če ste vsi glasovali, bom sedaj zaključila to glasovanje. To je sprejeto. Tretje poročilo gospoda Gualterija. Tajno glasovanje, prosim. Če ste si glasovali, lahko sedaj zaključimo to glasovanje. To je sprejeto. Gremo na poročilo. Fontane. Strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in Europolom. Kdo je za? To, da Izvajamo sklep sveta, prosim. Proti. Kdo se vzdrži? To bomo preverili. Glasujmo. Preverili bomo. Konec glasovanja. To je sprejeto. Gremo naprej na zakonodajno resolucijo. Poimensko prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. Hvala. Naslednje poročilo. Negreskuja. Evropski sklad za prelagoditev globalizacije vloga Jerske. Poimensko, prosim, glasujte. Če ste vsi glasovali, bom zaključila to glasovanje. To je sprejeto. Sedaj gremo na poročilo o seznamu invazivnih tujrodnih vrst. Uvodna izjava te prvotno besedilo o dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. To bomo preverili. Ne vidim vaše roke. Prosim, če lahko to preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To je sprejeto. Potem celotna resolucija. Kdo je za? Proti. Vzdržani. In to je sprejeto. Sedaj gremo na odobritev gensko spremenjene koruze. Predlog 6. Poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? In to je sprijeto. Predlog ena, poimensko, prosim. Konec glasovanja. To je sprijeto. Predlog dve, poimensko, glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Predlog tri poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Predlog štiri poimensko. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Predlog pet. Kdo je za? Proti? vzraženi, to je zavrnjeno, resolucija v celoti poimensko. Želite preveriti pri petem predlogu? Preverjamo peti predlog, glasujte prosim predlog pet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Celotna resolucija poimensko glasujte prosim. Glasovanje je zaključeno. to je sprejeto. Kolegi, gremo na poročilo Donza Niedermayerja. V dveh delih prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 15, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujte, prosim, pri predlogu 15. Glasovanje je zaključeno. In to je zavrnjeno. Gremo na prvotno besedilo. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto drugi del, kdo je za? Proti? proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog 16 do je za. Želite priveriti pri drugem delu? Kolegi, mislim, da je bilo jasno. Ja, bomo dovolili preverbo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 16 do je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog 19. Zdaj za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog 8. Kdo je za? Ali ustrajate pri tem, da preverimo predlog 19, glasujmo pri predlogu 19. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Predlog 8, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Poimensko pri devetem predlogu glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Prvotno besedilo, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeta. Prvotno besedilo, kdo je za? A7, prvi odstavek, kdo je za pri prvem delu proti zdržani, sprejeto drugi del, kdo je za proti zdržani, sprejeto. Predlog 11, poimensko, glasujte prosim. Glasovanje je zaključeno. Sovrnjeno. Gremo na prvotno besedilo, kdo je za. Proti? Vzdraženi? Mislim, da moramo preveriti pri prvotnem besedelu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. In to je sprejeto. Predlog 20. Do je za. Proti. Vzdraženi? Zavrnjeno. Prvotno besedilo. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani in sprejeto. Odstavek 54 je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Poemensko pri predlogu 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. In to je zavrnjeno. Predlog 13. Poemensko, kdo je za. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog 21. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog 22. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Prvotno besedilo priporočila C1 v štiri delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Tretji del, kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet in četrti del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 23, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24, kdo je za, proti, predlog dve poimensko glasujte prosim The vote is now closed. Konec glasovanja. Zavarjeno prvotno besedilo, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto, amadma ena za, proti, zdržani, zavrnjeno prvotno besedilo D1, e zadnji odstavek za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 3, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 5, poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 17, za, proti, zdržani, zavrnjeno proti. Zdržani? Zavrjeno. Amandma 6 po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 18 za. Proti. Zdržani? Zavrjeno. 7D za. Proti. Zdržani? Zavrjeno. 14 za. Proti vzdržanje zavrnjeno. Prvotno besedilo, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Preverimo drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. spreten. Uvodna izjava AR, mala rimska 7, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AT, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Glasujemo še o resoluciji kot celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj prehajamo na poročilo Bas Belder, odnosi med EU in Kitajsko, odstavek 36, prvotno vestilo za. Proti? Vzdržani sprejeto. Odstavek 38, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 42, prvotno besedilo, ustni amandma gospoda Butikoferja. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča sredi besedila predlagam, da dodamo še en stavek, ki se glasi. Poziva Kitajsko naj ponovno preuči svoje stališče ter poziva vse eh, strani, vključno s Kitajsko, naj spoštuje morebitno odločitev Enklosa. Hvala. Kdo nas protuje? Temu ni tako, torej lahko glasujemo, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 62 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 1 za, proti, vzdržani sprejeto, uvodna izjava A, B za, proti, vzdržani sprejeto. In še resolucija kot celota in sicer poimensko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Naslednje poročilo priprave na svetovni humanitarni vrh, avtor Enrique Guerrero Salom, odstavek 11, prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Odstavek 13, prvi del za. Proti vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 20, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, sprejeto, odstavek 21 v štirih delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto in četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 23, prvi del za proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 34 v treh delih, v štirih delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja.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 vodnega v N prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. In še resolucija v celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. lepa. Prehajamo na poročilo Eduard Martin, razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin. Se upravičujem. Poročevalec, imate besedo, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo na hitro pozdravljam prisotnost tu v dvorani delegacije sindikatov iz Nemčije, Luksemburga, Francije in eh, Belgije pred glasovanjem o tem poročilu o razvoju eh, industrije navadnih kovin, še posebej jekla, ki je v še nikoli videni krizi. Pozdravljam njihovo prisotnost in hvala za njihovo podporo. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na glasovanje. Amandma 2 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 3 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 7 za. Proti. Vzdržani. Zavrjeno. Odstavek 8 poemensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pod poglavje 3 za, proti, zdržani. Preverimo. Pod poglavjem 3 glasujte, prosim. Prvotno besedilo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 11. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani zavrnjeno, tretji del za proti vzdržani. Preverimo tretji del, prosim, tretji del odstavka 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 12, prvi del, poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto, še drugi del, prav tako poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 13, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Drugi del odstavka 13. Preverjamo, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 14. Prvotno besedilo za proti vzdržani. Sprejeto. Preverimo odstavek 14. Preverjamo, glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Odstavek 16. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 17. V šestih delih, prvi del, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, zopet poemensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Peti del, zopet poemensko, glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto. In še šesti del, zopet poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 18. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Odstavek 19. V šestih delih. Poimensko prvi del. prvi del poimensko, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, tretji del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, četrti del poimensko, glasujte prosim konec glasovanja. Sprejeto. Peti del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 23. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo, žal ne vidimo vseh rok. Odstavek 23. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 26. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 27, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 29, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 4, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Ovodna zjava D, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava E, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko, glasujte prosim konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava H za, proti, vzdržani. Preverimo. Vodna izjava H preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodna izjava I, prvi del za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko prosim glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava M, prvi del poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poimensko glasujte, prosim konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava O, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava P, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma ena poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o resoluciji v celoti in sicer poimensko, glasujte prosim. Še malo. Ste vsi oddali svoj glas? konec glasovanja. Sprejeto, hvala lepa. Zdaj pa, kolegice in kolegi, prehajamo na razmere na mađarskem. Najprej predlog resolucije skupine ELS. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Zavrnjeno? Ja, lahko preverimo, če želite. Preverjamo glasovanje o predlogu resolucije skupine ELS. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj prehajamo na skupno resolucijo štirih političnih skupin. Odstavek 3 poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Odstavek 5. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 7. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10. Zopet poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava H v dveh delih, prvi del poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Glasujemo še o resoluciji v celoti, kdo je za. Sprejeto proti, vzdržani. Ja, bomo preverili. Glasujte, prosim, preverjamo resolucija v celoti. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. zdaj pa sledijo obrazložitve glasov. Prosim tiste, ki ne boste sodelovali, da zapustite dvorano. Če dovolite, torej bomo začeli z osnutkom resolucije o